Sedaj pa je po dnevnem redu na vrsti skupna razprava o pristopu Republike Hrvaške. Gre za priporočilo gospoda Svobode o pogodbi o pristopu Republike Hrvaške in pa za poročilo tudi gospoda Svobode o prošnji Hrvaške za članstvo v Evropski uniji. Takoj predajam besedo poročevalcu, gospodu Svobodi, za štiri minute izvolite. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospod predsedojoči svetu, gospod komisar, dame in gospodje, predstavniki Hrvaškega parlamenta z gospodom Bebičem na čelu, pa lepe pozdrave tudi Hrvaškemu veleposlaniku. Srečen in vznemirjen sem, da lahko danes eh, v parlamentu razpravljamo o mojem zadnjem poročilu o pristopu Hrvaške. Vesel sem tudi, da bomo razpravljali o pristopu Hrvaške. To je bil težaven proces. Sodeloval sem s tremi premjerji in eh, sicer Račanom, eh, Sanaderjem in gospod Kosarjevo. Poleg tega pa sem sodeloval tudi z različnimi predsedniki parlamentov vsi ti politiki so pokazali veliko zrelost in pokazali so, da se zavedajo, da je potrebno pri evropskih vprašanjih sodelovati. To je dober vzgled tudi za druge države v tej regiji. Rad bi se zahvalil za odlično sodelovanje tudi pri poročevalcih v Senci. To sodelovanje je bilo res odlično, poleg tega pa se, eh, se zahvaljujem tudi eh, komisiji, komisarju Füleju, pa tudi svetu. Samo z dosledno evropsko politiko nam je uspelo skupaj z dobrimi politiki na Hrvaškem, da je Hrvaška izvedla potrebne reforme in da je poskrbela tudi za ustrezno sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem v Hagu. Tukaj ne gre za maščevanje, ne gre za neko evropsko občutljivo temo gre za to, da je potrebno v lastni zgodovini priznati tudi lastne napake. Tega nikoli nisem razumel kot kritiko Hrvaške, gre zgolj za kritiko tega, da so nekateri izkoristili situacijo in eh, da eh, so uh, storili vojne zločine, ki jih je potrebno tudi ustrezno kaznovati. Odločno se je potrebno boriti tudi proti korupciji. Nekdani premije eh, se mora zaradi tega braniti pred sodiščem in to je dokaz za to, da je na Hrvaškem korupcija močno prisotna, hkrati pa tudi dokaz, da se na Hrvaškem ustrezno borijo proti korupciji. Prišlo je tudi do reforme pravosodja, to je eh, zelo pomemben korak seveda bo potekal tudi nadzor nad tem eh, procesom in ta nadzor se mi zdi pomemben, kajti s tem bo komisija lahko ugotovila, ali se reforme izvajo še naprej. Pomembna je bila tudi ponovna vključitev uh, eh, srpskih izgnancev. Rad bi se zahvalil gospodu Josipoviču in gospodu Tadiču, da sta imela dovolj poguma za sprejem določenih skupnih korakov. Naj omenim recimo samo obisk Vukovarja. V Vukovarju sem bil nekaj tednov po eh, grozljivem uničenju. Videl sem, eh, kaj se lahko zgodi, eh, če neodgovorni politiki vzpodbujajo k nasilju. Pri zadnjem obisku pa sem videl, da v Vukovarju živi veliko ljudi, ki mislijo na prihodnost. Obiskal sem šolo, ki jo obiskujejo tako Hrvati, kakor tudi Srbi in videl sem, da so se ti ljudje pripravljeni pogovarjati o prihodnosti, tudi o prihodnosti Evrope. Vedo, eh, kaj se pravzaprav dogaja v Evropi, čeprav eh, smo na to pozabili tudi mi eh, sami. V Evropi oziroma Evropa predstavlja simbol za boj proti nemirom, predstavlja simbol za mir. Gospa predsedujoča, rad bi izkoristil še tri minute, ki jih imam na koncu. Zaradi tega moram dejati, da sem prepričan, da bo Hrvaška v zgled tudi za druge države eh, v tej regiji, da se približajo Evropski uniji. Zelo hvaležen sem, da sta tako Hrvaška kot tudi Slovenija in tukaj moramo omeniti tudi slovenskega premijeja Pahorja, da sta uspeli premahati premagati dolgoletni spor in našli rešitev eh, glede obmejnega vprašanja. Zaradi tega je pristop Hrvaške pomemben korak v evropskem združevanju. Upam, da bo svet dovolj pogumen, v naslednjih dneh in da bo tudi glede Srbije in Črnegore sprejel pomembno odločitev, ki bo pokazala, da se bo širitev nadaljevala tudi po pristopu Hrvaške. Vem, da številni v Evropi danes razmišljajo o tem, ali ni širitev morda izvor vseh naših eh, problemov. Ampak ustava ni bila neuspešna v novih državih članicah in tam se tudi niso začeli gospodarski problemi. Torej, upam, da bomo jutri dosegli široko podporo za pristop Hrvaške in da bo to žarek upanja v tem obdobju pesimizma. Spomnimo se samo na zadnjo razpravo. Pokazati moramo, da verjamemo v Evropo, da v Evropo verjamemo skupaj z Hrvaško da jo nameravamo graditi še naprej in da eh, želimo za pristopom Hrvaške dati jasen signal. Najlepša hvala, gospod Svoboda. Govorili ste nekoliko dlje, kot naj bi. Sedaj pa predajam besedo ministru, ki bo spregovoril v imenu predsedstva sveta. Gospa predsedojoča, gospod komisar, spoštovani poslanci pozdravljam priložnost, da lahko sodelujem v današnji razpravi. To je zaključek procesa, ki bo v naslednjih dneh vodil k, pod, vodil k podpisu pristopne pogodbe Hrvaške in Hrvaška bo s tem postala 28. država članica Evropske unije. To je zelo pozitiven razvoj. Mislim, da lahko vsi čestitamo Hrvaški za dosego tega uspeha, za. Mm zaključek uspešnih pridružitvenih pogajanj. Rad bi izkoristil to priložnost in povdaril, da menim, da je širitvena politika eden izmed največjih uspehov Evropske unije. Evropska integracija krepi mir in stabilnost in širitev je eden izmed glavnih instrumentov za dosego teh ciljev. V tem trenutku se Evropska unija srečuje z velikimi izzivi, o katerih smo pravkar razpravljali. In Hrvaška, oziroma pristop Hrvaške nas pravzaprav uh, lahko spomni na to, uh, kaj je pravzaprav ideja Evropske unije. Ta parlament je že od začetka pogajanj podpiral pristop Hrvaške in zato bi se vam rad zahvalil. Danes pa bi rad povdaril tudi, da je eden izmed temeljev širitvenega procesa eh, tudi ta, da države ocenjujemo glede na eh, dosežke posamezne države to potem dokazuje, da je ta država zares pripravljena na pristop k Evropski uniji. Pristop k Evropski uniji prinaša številne prednosti, hkrati pa številne zaveze. Države članice morajo torej izpolniti pogoje, kaj dele s tem lahko dokažejo, da so popolnoma pripravljene izpolniti tudi zaveze evropskega članstva. In to pogojevanje je zelo pomembno. Poleg tega pa je pomembna tudi verodostojnost procesa. Če država članica izpolni zastavljene pogoje, potem mora, mora svoje zaveze seveda izpolniti tudi Evropska unija. Pridružitvena pogodba bo eh, najbrž podpisana v eh, petek tukaj v Bruslju in. Gospa Kosoreva bo potem lahko sodelovala kot opazovalka pri Evropskem svetu kasneje, prihodnji petek torej. Poleg tega bi rad poudaril tudi, da se še ni zaključilo delo pri pridruževanju Hrvaške k Evropski uniji. Hrvaška bo morala še naprej zagnano izvajati reforme, tako da bo izpolnila vse pogoje, ki jih nalaga članstvo. Evropska komisija eh, bo skrbno nadzorovala napredek na vseh eh, področjih, ki so bila pomembna tudi v predružitvenem eh, procesu, še prav posebej na področju pravosodja, območja svobode, varnosti in pravice. Svet je obravnaval tudi poročilo o napredku eh, Evropske komisije in naj vam povem, da bo Evropski svet tudi v prihodnosti s pomočjo komisije skrbno spremljal razvoj dogodkov na Hrvaškem in da bo o razvoju dogodkov obveščal tudi ta parlament. Ne pozabimo pa tudi na prihodnost. Pristop Hrvaške je zelo pomemben za celotno regijo. To je zelo pomemben signal zelo pomemben znak za uspodbujanje miru, stabilnosti, sprave in pa dobrososedskih odnosov. Ta dogodek, podpis pridružitvene pogodbe, bi moral predstavljati tudi močno spodbudo za druge eh, države v tej regiji, da poskrbijo za dobrososedske odnose in da pokaze, pokažejo odločnost, ko gre za izpolnjevanje pridružitvenih pogojev. Upamo, da bo to dogodek 9. decembra pomenil nov zagon za evropsko perspektivo Zahodnega Balkana. Če bodo seveda vse države še naprej izvajale potrebne reforme. Hvala lepa, gospod minister. Sedaj pa. bom dala besedo predstavnikom različnih odborov. Najprej predstavnik odbora za proračun. Ah, ne, oprostite, oprostite. Najprej ima besedo komisar, gospod Füle, se upravičujem. Gospa predsedujoča, spoštovani poslanci Evropskega parlamenta, danes smo v odločilnem trenutku odločamo o tem, ali bo Hrvaška postala 28. država članica Evropske unije. Vesel sem, da so z nami tudi številni hrvaški prijatelji, ki so leta in mesece delali skupaj z nami, da smo prišli do te točke. Evropska komisija je 12. oktober že eh, dala pozitivno mnenje o pridružitvi Hrvaške Evropski uniji. Upam, da bo jutrišnje glasovanje v Evropskem parlamentu pozitivno. Potem bo svet lahko sprejel odločitev glede Hrvaške in pridružitvena pogodba bi lahko bila potem podpisana 9. decembra. Vaše glasovanje je glasovanje za Hrvaško, glasovanje za celotno regijo in glasovanje eh, za Evropo. Najprej je potrebno izpostaviti Hrvaško. Hrvaška, ki je država, ki se je močno eh, spremenila in je predvsej drugačna od tiste države, ki je prosila za članstvo v Evropski uniji pred skoraj desetimi leti. In te spremembe so prisotne na številnih področjih. Njihovo gospodarstvo je pripravljeno na pridružitev k notranjemu trgu. Hrvaška se spopada z eh, izzivi gospodarske krize, vendar v tem času ne sme pozabiti na nadaljne gospodarske reforme. Pri tem je seveda potrebno izpostaviti demokratična načela in temeljne človekove pravici ter načelo pravne države. Vsa ta področja so bila ukrepljena za številnimi reformami. To je rezultat trdega dela eh, Hrvaške v preteklih letih. Hrvaška je prva država kandidatka, ki je po doseženem soglasju glede širitvenega procesa izpolnila pridružitvene pogoje. Gre za uporabo nove metodologije, ki zahteva dosledno uporabo kriterijev. Hrvaška je dokazala, da izpolnjuje stroge kriterije in bo s tem postala država članica 1. julija 2013. Prav posebej so bile pomembne pravosodne reforme in pa boj proti korupciji. To je Hrvaški pomagalo v pridružitvenem procesu. Hkrati je bilo to tudi vodilo pridružitvenega procesa. Poleg tega je prišlo do številnih sprememb tudi znotraj države. Recimo, ko gre za spopadanje pravosodnih organov z korupcijo. Vendar pa s tem zgodba še nikakor ni zaključena. Hrvaška mora sedaj dokazati, da bo lahko izpolnila eh, zahteve oziroma zaveze, ki jih je sprejela v času pogajanj. Priprave bodo potekale do uh, zaključka pridružitvenega procesa in te priprave bodo tudi izziv za novo vlado, ki bo pričela s svojim delom decembra. Lahko vam zagotovim, da bo Evropska komisija še naprej nadzorovala razvoj na Hrvaškem, poleg tega pa bo natančno spremljala tudi ali. Hrvaška izpolnjuje sprijete zaveze. Še naprej bomo pomagali Hrvaški, torej tudi v tem zaključnem obdobju pridružitvenega procesa. Evropska komisija bo še naprej redno obveščala tudi Evropski parlament. Pripravljen sem eh, z vami razpravljati tudi o rezultatih našega dela gospa predsedujoča, to pa je pomemben premik tudi za celotno regijo. Hrvaška je vzgled za druge države v regiji. Hrvaška je dokazala, da je evropska perspektiva možna za vse države v tej regiji. Poleg tega pa je dokazala tudi, da članstvo prinaša številne prednosti. Širitven proces je zmeraj zagotavljal stabilnost in pa dobro sosedsko sodelovanje. Je temelj demokracije in pa načela pravne države širitveni proces je v gospodarskem pogledu izboljšal eh, standard eh, življenja v eh, državah članicah. Pridružitev se ne omejuje zgolj na sprejem skupnega evropskega reda, ampak gre tudi za pridružitev evropskim vrednotam, ki veljajo v celotni Evropski uniji. In te vrednote se močno navezujejo na pravosodje, na temeljne človekove pravice, na območje svobode, varnosti in pravice. Zaradi tega smo izbrali nov pristop in odločili smo se, da bomo v prihodnosti najprej pričeli obravnavati ta področja in da bomo ta poglavja tudi najkasneje zaprli. Gospa predsedojoča, ne smemo pozabiti, da je glas za Hrvaško tudi glas za Evropsko unijo. Širitev je namreč v našem interesu. Širitev nam zagotavlja varnost in pa blaginjo širitev evropskih vrednot na Zahodni Balkan lahko vodi k stabilnosti in pa potrebnim političnim reformam. Vključitev v notranji trg bo dobra za naše vlagatelje in pa za celoten notranji trg. Poleg tega bodo pozitivni učinki tudi na energetski trg, okolje in na druga strateška območja. Širitev je najučinkovitejše orodje za uspodbujanje reform in pa sprememb. Pridružitev Hrvaške je dokaz za to, eh, da vse moje tržitve držijo. Rad bi se vam zahvalil za vašo podporo, kajti brez, vaš, brez vaše podpore danes ne bi bili tukaj in ne bi sprejemali teh odločitev. Najlepša hvala. Hvala lepa gospod komisar, sedaj pa prehajamo na predstavnike odborov. Najprej predstavnik odbora za proračun, gospod Fer. Ja Pristop Hrvaške je zgodovinski dogodek in upam, da se bo preostanek Zahodnega Balkana temu tudi pridružil gospodarske vidike hrvaškega pristopa smo ocenili. Hrvaška mora bolje uporabljati evropska sredstva na, tudi na lokalni in regionalni ravni pri malih podjetjih. Ne gre samo za centralno državno uporabo sredstev. Prepričani smo, da lahko Hrvaška to zmogljivost razvije, tako kot so izboljšali boj proti korupciji. Prepričani smo, da več pomoči za Hrvaško ne predstavljajo samo stroške, ampak investicije v demokratične spremembe, v varstvo okolja, v boljšo gospodarsko rast, ki bo dobra za celotno Evropo. Zato na široki politični osnovi pravimo dobrodošla Hrvaška. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu odbora za ustavne zadeve gospod Traskovski. Ena minuta. Lepo je, da lahko v tako težkih časih nadaljujemo za širitev hikatalizatorov za nujno potrebne spremembe in potencial za rast. Z vami bi delil institucionalno na zadevo iz mojega mnenja. Postopek za sprijem po eni strani pristopne pogodbe Republike Hrvaške, na drugi strani pa protokolu, ki jih zahtevata Irska in Češka, temeljita na 49 in 48. členu pogodbe, to se pravi na dveh členih, tako da vse skupaj ni mogoče spraviti v en dokument, tako da moramo vse sprijeti v skladu z sklepi sveta junija in oktobra 2011. S tem pa se ne sme premakniti čas eh, pristopa, tako da bomo dali pozitivni signal Evropski uniji, kar zadeva hrvaške kolege na zadnji poti do pristopa Evropi. Naj rečem sreten put. Najlepša hvala. Sedaj pa govorci v imenu poslanskih skupin. Najprej v imenu skupine ILS, e gospod Poselt. Dve minuti. Gospa predsednica, ta hiša že več kot 30 let podpira Hrvaško. Kot mlad eh, asistent Ota von Habsburga sem eh, začel na tem delati v 80-ih letih, ko so prvi. Eksilni Hrvati pod vodstvom gospe Domčevič in pod vodstvom gospoda Šeksa prišli sem v Štrasbur in nas eh, informirali o želji hrvaškega ljudstva po svobodi in o stanju človekovih pravic. Vključili smo se v proces demokratizacije pri prvih svobodnih volitvah 1990 in eno leto smo poskušali storiti vse, da bi upozorili države na to, da je potrebno se pogajati z Beogradom o miroljubni pretvorbi Jugoslavije v neko bolj odprto eh, in eh, manj povezano konfederacijo. Vendar pa se to ni zgodilo zaradi razmen. In prav je bilo, da je Evropski parlament v začetku leta 1992 uveljavil, da ta Evropska unija prizna samostojnost Hrvaške. Od tlej Hrvaška izvaja reforme, je v pogajanjih in se podaja po poti k pristopu Evropski uniji. In tako je postala med srednje evropskimi državami ena najbolje pripravljenih držav kandidat, ki smo jih kadarkoli imeli. Zahvalil bi se kolego Svobodo, ki nam je omogočil, da smo skupaj z drugimi poročevalci in poročevalci v senci vsa ta leta delali in dosegli, da je bil ta parlament tisti, ki je odpravil neupravičene ovire, ki so bile postavljene na pot Hrvaški. Ta država je dosegala tudi čisto umetne blokade, ki so bile popolnoma nespremljive. Že naravni proces pristopanja je bil dovolj težaven, kajti Hrvaš, ki smo izpostavili, bolj strožjim procesom in pogojem, kot so jih morali izpolniti katerikoli druge države. Hrvaška je to odlično odpravila in zato se že danes veselim dneva, ko bomo tukaj v Evropskem parlamentu sprijeli opazovalce iz Hrvaške, ki nam bodo pomagali to, v to Evropsko unijo vdahniti novega duha in veselim se že tega, da govorimo tukaj Hrvaško. Živeli Hrvatska! Najlepša hvala, gospod Poselt. Sedaj pa v imenu socialistov in demokratov, gospod Viginin, za dve minuti. Najlepša, gospa predsednica, gospod komisar, pripričan sem, da bi bila ta seja bistveno bolj slavnostna, če se ne bi osredotočali na fiskalne zadeve, s katerimi se sooča Evropska unija. Če bi hrvaški državljani slišali, kaj so govorili naši kolegi, bi verjetno še enkrat premislili, ali se želijo pridružiti Uniji ali ne. Vendar pa je pristop eh, Hrvaške Evropske unije velik uspeh za to državo, kot tudi za Unijo samo. Hrvaška se pridružuje Evropske unije v zelo pomembnem eh, trenutku za vse nas tako da bomo gotovili, da stanje v Evropski uniji ni tako tragično in uničujoče, kot nekateri mislijo. In je Evropska unija še vedno privlačna za države. Naj omenim nekaj, kar je povedal še en eh, predstavnik eh, kandidatke. Veste, kako je težko, ampak ne veste, kako je biti zunaj Evropske unije in se soočati za to krizo. Tukaj smo pokazali veliko večino ki se zauzema za pristop eh, Hrvaške Evropske unije, kot je odločil že odbor za zunanje zadeve. Hrvaška bo sodelovala z državami članicami. Upamo, da eh, se ratifikacija ne bo predzavlekla in da se nam bo lahko Hrvaška pridružila v načrtovanem času. Zelo nas veseli, da je gospod Svoboda, predstavnik socialistov in demokratov, uspešno zaključil svoje poročilo in eh, je na odličen način pomagal Hrvaški doseči točko, na kateri je danes. Naj bi povdali nekaj, kar je zapisano v poročilu. Gre za sodelovanje državljanov, kar je zelo pomembno. In eh, upamo, da bo referendum eh, pokazal to voljo in da bo rezultat pozitiven. To se pravi referendum, ki ga bodo izvedli na Hrvaškem. In še nekaj, kar je povedal gospod Poselt na koncu. Hrvaška je mora izpolniti eh, stroge pogoje, vendar pa na ta način eh, ne potrebuje več eh, nadzora, takega, kot sta doživeli Bolgarija in Romunija. Hvala. Najlepša, Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine Alde, gospod Vajgl za dve minuti. Spoštovana predsedujoča, spoštovani gospod komisar, spoštovani gostje iz Hrvaške na tribuni počaščeni smo da ste nas prišli poslušat na današnji dan ki je pomemben za vas in pomemben je za nas hrvaška je morala dolgo čakati na ta svečani trenutek nekaj takšnih svečanih trenutkov še pride v naslednjih tednih in eh, mislim da je v resnici morala hrvaška svoje članstvo plačati nekoliko dražje kot številne druge države ki so v zadnjih desetih letih pristopale v evropsko unijo. poleg ostalega je bila to tudi posledica neke zgrešene optike v evropi namreč da je hrvaška eden izmed krivcev za vojne na balkanu ne pa največja žrtev teh vojn. v vsakem primeru danes lahko ugotovimo da je evropska ideja da je evropska prihodnost hrvaške prispevala k večji kohezivnosti hrvaške politike in ljudi na hrvaškem. to je pomemben dosežek posebej pomemben dosežek za državo ki je zaradi svoje zgodovine v bistvu heterogena država in danes imajo vsi na hrvaškem skupni cilj ki se ga lahko veselijo ostajajo neke odprte naloge gospod komisar je zelo artikulirano govoril o njih jaz se temu pridružujem precej je stvari kjer bo hrvaška morala v naslednjih letih še izboljšati svoje performanse na področju svobode medijev zaščite človekovih pravic manjšin in in drugih stvari ampak to so tudi naši problemi to niso specifično hrvaški problemi naj na koncu rečem dobrodošla hrvaška in veselimo se nove osemindvajset članice evropske unije. E gospa predsednica na hrvaškem sem preživel poletne počitnice in sem prvič ugotovil kakšno stopnjo blaginje in eh, socialnega napredka so dosegli. Naša skupina bo jutri potrdila članstvo Hrvaške kot 28. članice Evropske unije. Hrvaška je upravila reformne procese z eh, aretacijo prejšnjega predsednika zaradi korupcije, tudi eden od eh, korakov. Seveda pa je treba veliko še storiti, sploh na področju boja proti organiziranemu kriminalu in vrnitve razseljenih oseb. Hrvaška bo morala tudi zagotoviti, da sodeluje z mednarodnim kazenskim sodiščem in da ne ščiti eh, zločincev kot v svoji preteklosti pristop Hrvaške bo pomenil nekaj težav zaradi obstoječih odstopanj, kar zadeva migracijo delovne sile v Evropski uniji, kar bo pritisnilo na že omejene javne resurse sploh v moji državi. Tudi liberalizacija eh, vizumskega režima, ki smo jo pravili v zadnjem času za eh, potovanje v šengenski prostor, kaže, da se zlorabljajo ti liberalizacije in tako se bodo lahko ljudje eh, gibali po Evropi, ne glede na ukrepe, ki jih bomo sprijeli. Hrvaška je druga država bivše Jugoslavije, ki pristopa po Sloveniji in eh, upam, da bodo sledile tudi druge države kot Črna Gora, o kateri poročam sam, s katero eh, Hrvaška poskuša rešiti mene. Probleme tudi Makedonija bo, se bo začela kmalo pogajati članstvo vseh ostalih eh, držav ostaja nejasno. To je proces, eh, ki te države pripravi k reformam in eh, krepi demokracijo v teh državah, zato potrebijo to perspektivo. Hrvaška potem, ko bo ratificirana pogodba, mora podpirati te države pri pristopu Evropske unije, sploh tukaj mislim na Srbijo gospod posselt modri karton želite nasloviti vprašanje gospodu tenaku ja gospod tenak sprejemate vprašanje gospoda posselta yes, can, lahko gospod posselt mikrofon Veselim me eh, govor gospoda Tenoka, ampak eh, omenjal je bivšega eh, ministerskega predsednika ali ve, da brez tega ministerskega predsednika Hrvaška danes ne bi bila tako daleč in ali ne meni, da si tudi ta mož zasluži pošteno sojenje. Ne bonusa, pa tudi malo sa ne, ampak pošteno sojenje, ne pa politične obsodbe vnaprej. Hvala lepa. Tenok. Želite odgovoriti, gospod Tenok? Politiki naj ne bi komentirali v moji državi, seveda pa eh, si vsak zasluži pošteno sojenje. Gospod Sanader je igral pomembno vlogo in je utrl pot eh, za Hrvaško na poti v Evropsko unijo in je izjemno sposoben politik. Če pa je kriv korupcije in eh, zlorabe javnih eh, financ, potem mora iti v zapor. To je vsem jasno, ampak o tem odloča sodišče, ne ta parlament. Hvala lepa, gospod Tenok. Sedaj, to, ok. Sedaj pa v imenu zelenih za minuto in pol, gospod Lunaček gospa predsedujoča, gospod komisar. Mm, ti dnevi so dobri dnevi tako za Hrvaško kot tudi Evropo. In danes v Evropi doživljamo malo dobrih dni, zato lahko tega praznujemo in tudi naslednje do podpisa pristopne pogodbe za Hrvaško. Hrvaški vladi pa tudi vsem Hrvaticam in Hrvatom bi v imenu zelenih eh, prisrčno čestitala za to, kar so dosegli z glasovanjem in eh, v tem Evropskem parlamentu in eh, podpisom pristopne pogodbe drugi teden bomo dosegli vrhunec, ampak proces s tem ne bo zaključen. Potrebno bo z nezmanjšanjem elanom slotiti ostalih reform, preganjanje vojnih zločincev, varstvo človekovih pravic in eh, varstvo manjšin. To mora biti na vrhu eh, dnevnega reda tega, kar bo Hrvaška morala narediti. Evropska ljudska stranka želi izvajati kritiko eh, oziroma je želela črtati kritiko preprečitve parade ponosa. Se z, se ne razume, da prihaja do hudega nacionalizmov in um, diskriminacije drugače razmišljujočih in drugače živečih. Treba je zagotoviti, da bo Hrvaš, tudi na Hrvaškem civilna družba vključena v proces preverjene reform v naslednjem letu. To bo hrvaška vlada morala storiti, kajte samo za transparentnim procesom bo Hrvaš, v, na Hrvaškem uspelo pripričati Hrvatice in Hrvate. Zato celotnemu Zahodnemu Balkanu, Balkanu priporočam, da nadaljuje na tej poti in pravim dobrodošla Hrvaška. Najlepša hvala. Sedaj pa za eno minuto v imenu skupine GUE, gospod Hadži Jorko. Ne, gospod Posad, spet. Okay. Dobro. Ich habe nur eine Frage an die Kollegin Lunacek, nämlich ob sie den Text gelesen hat. Nemček, gospod Lunacek, prebrala. Seveda je Evropska ljudska stranka za obsodbo teh nasilnih eh, dejanj v 14. točki, smo pa proti, da bi v 15. točki. Eh, oblastem eh, očitali nesposobno zaradi tega, ker gre tukaj za volilni boj. Seveda smo za obsodbo nasilnih dejanj. Želite odgovoriti, gospod Lunaček? Ja, ja, Kolega Posel, sem prebrana poročila in seveda ne gre za to, da bi zdaj podpirali to ali ono. Ampak po našem mnenju je šlo za to, da so odpovedali oblasti, da niso v splitu učinkovito zaščitile ljudi in zaradi tega ostajam pri svoji kritiki in upamo, da boste umaknili svoj predlog. Hvala lepa, gospod Hadzi Jorges, opravičujem se, da ste na vrsti. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Evropska levica se veseli pridružitve Hrvaške k Evropski uniji, seveda pa se ta pridružitev dogaja v trenutku, ko je zaupanje v Evropsko unijo na najnižji ravni. Vsi moramo biti prepričani, da smo skupaj močnejši. Sam nisem prepričan, da ni možno, da bi pristop Hrvaške soupadal tudi z propadom evra. Na Hrvaškem je pridružitveni proces eh, pripeljal do velikih sprememb, do velikega napredka na posameznih eh, področjih. Begunci so se vrnili na svoje domove, zaostril se je boj eh, proti kršitvam demokracije in človekovih pravic. Kljub temu pa ne smemo pozabiti na gospodarske in pa socialne države, težave te države kot recimo na število brezposelnih eh, ali pa na revščino. Svobodno gospodarstvo bo le še poslabšalo situacijo preprostih ljudi. Torej, želimo si, da bi bila Hrvaška država, ki bi se uspešno spopadala z gospodarskimi težavami, z revščino, z brezposelnostjo, hkrati pa bi temeljila na demokratičnih načeljih in na načelu pravne države. Najlepša hvala, sedaj pa ima besedo gospod Faraš eh, v imenu EFT. Hvala lepa, pred kratkim sem obiskal Hrvaško, da bi videl, ali imajo ustrezno volilno kampanjo in demokratični proces. Kaj sem ugotovil, da Evropska unija pravi vse zato, da bi podkupila politični razred na Hrvaškem in to odlično počne. Evropska unija je že 320 milijonov evrov dala Hrvaški, kar se imenuje predpristopna pomoč. Evropska unija je en milijon evrov porabila za propagandno kampanjo, v kateri je povedala Hrvaški, da je Evropska unija edino upanje za njo. E, tudi ponudili so visoko plačeno delovna mesta v Evropski uniji, v Evropski komisiji, tako da bi jim pokazali, kako kako dobro jim bo šlo, vladajočemu razredu, če se pridružijo in bo imeli plavajoče evropske zastave na vseh javnih stavbah. Ampak stari komunisti so še vedno tam na Hrvaškem, še vedno imajo v rokah vse pozicije moči in vsi bodo postali izjemno bogati, če se Hrvaška pridruži Evropski uniji, pa še bolj tam na plat tega je, ker ni svobodnega tiska, svobodnih medijev, ni nacionalne debate, ki bi potekala. Deset tisoč kun so ponudili za to nekomu, ki bi našel katerikoli članek v uh, medijih eh, na Hrvaškem, ki bi dokazovali, da ni dobro pristopiti Evropski uniji. Vse skupaj je skorumpirano in na to smo videli že prej pri Evropski uniji, ampak na Hrvaškem to še hujše, kot sem videl kdajkoli prej. Ta država je že tisoč let si želela samostojnost in 20 let so imeli Išli so iz propadlega političnega eksperimenta imenovanega Jugoslavija in če se bodo pridružili Evropske unije, se bodo pridružili novi Jugoslaviji, novemu propadlemu eksperimentu, ki bo razpadel v zadnjih dveh mesecih, pa debata na Hrvaškem tega žal ni pokazala. Hvala lepa. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Brons za minuto in pol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 20 let je minilo od kar je Hrvaška razglasila samostojnost s 95 odstotki na referendumi. Borila se je za samostojnost eh, in eh, se zapletla v vojno. Mnogi so umrli v obrambi teh interesov. Tragično je, da Hrvaška eh, se zdaj odpoveduje samostojnost in na račun Evropske unije. Zato, da vstopi, je morala, Evropska unija, je morala Hrvaška sprijeti liberalno zakonodajo predan pripeljati eh, svoje državljane mednarodnemu kazenskemu sodišču, kot da so vsi zločinci in eh, ne more braniti delovnih mest svojih eh, ljudi. Pogodba bo podpisana, preden bodo izvedli referendum, kar pomeni, da zaničujejo hrvaško ljudstvo in ponos, ki so ga pokazali v obrambi Hrvaške v vojni. Zlorabili so se javna sredstva za podporo propagandi, tako da bi dobili pozitivni rezultat na referendum. Tako da bo ta referendum samo še formalnost. Ampak, če bodo Hrvati glasovali za ne, je še vedno lahko novi referendum, pa novi, pa spet novi, dokler ne bo odgovor pravilen. To je način, ki ga je obrala Evropska unija. Hvala lepa. Gospod Kares za dve minuti. Gospa predsednica, gospod poročevalec, gospe in gospodje. Proces odločanja kaže, in to bo pokazal tudi jutrišnji dan, da prihajajo dobri dnevi, ne samo za Hrvaško, to so tudi zelo dobri dnevi za Evropsko unijo. Z Evropsko unijo, svojim projektom združitve kontinenta, premostitve nasilne delitve Evrope kot projekt miru, svobode in odgovornosti drug za drugega na mesto boja drug proti drugemu. Kot odgovor na krize, ki smo jih doživeli in jih doživljamo in izzivi, ki, s katerimi se bomo soočali. Proces razširitve ni zaključen proces poglabljanja, pa moramo pospešiti. Gospodarska in socialna unija je nekaj, kar bo še treba graditi naprej in dokončati. E, treba je zaključiti zadeve. Tako na Hrvaškem kot v Evropski uniji se ne smemo, ne smemo počivati na lovorikah, e, temveč nadaljevati na tej poti tako v Hrvaški kot v Evropski uniji imamo veliko potencijala za izboljšanje pri izboljšave pri boju proti korupciji in spoštovanju temeljnih človekovih pravic ter izvajanja reform. Saj ni na ključje, da je kolega Svoboda in kolegica Lunaček, eh, jaz sam, pa tudi eh, naš prijatelj Posel, da se že leta eh, trudimo in da Avstrija sodi med države, ki je bila na začetku hrvaške poti po samostojnosti. Preveč nas eh, povezuje eh, kulturno, zgodovinsko, gospodarsko in zato nas veseli, da je ta proces eh, zadnjih let zdaj uspešno zaključen in upamo, da bomo jutri vsi jasno dejali da in prisrčno pozdravili Hrvaško tako da bomo skupaj dobili nove impulze, ki bodo omogočili soočanje z izzivi Evropske unije. Tudi slika Zahodnega Balkana je pozitivna. Hvala lepa, gospod Kaza. Gospod Fajon, za minuto in pol. Hvala lepa, spoštovani. Podpora Hrvaški bo jutri pomembno sporočilo, da se širitev nadaljuje kljub težkim časom in upam da bo letos sledilo še nekaj pozitivnih sporočil evropskih vlad državam zahodnega balkana. hrvaški čestitam iskreno za resnično velik uspeh ki je pomemben za vse države v regiji. optimistična sem tudi da bo hrvaška dober zgled preostalim posebej pri reševanju odprtih dvostranskih vprašanj in zlasti pri graditvi medsebojnega zaupanja strinjam se da je bil arbitražni sporazum med slovenijo in hrvaško velik uspeh. članstvo prinaša koristi tako uniji kot hrvaški ki je izpeljala zahtevne reforme posebej tiste ki zadevajo boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu. mešanica maratona in sprinta pa se ne sme končati. tega se morajo zavedati vsi tudi politiki ki prevečkrat v regiji Ehm, ne le na hrvaškem z nepremišljenimi izjavami porušijo težko doseženo ravnotežje ljudje pa se morajo zavedati da so nazadnje oni tisti ki bodo odločili ali želijo prihodnost v evropski uniji. v sloveniji smo zelo uspešno prestali preizkušnjo z referendumom verjamem da jo bodo uspešno prestali tudi na hrvaškem saj je evropska prihodnost investicija v napredek reforme in stabilnost v naši regiji veselim se hrvaških kolegov zelo kmalu tudi tu v poslanskih klopeh. gospod swoboda je zelo resen človek in pripravil je zelo resno poročilo vendar pa moram povedati, da je veliko storila tudi Hrvaška, da je lahko premagala probleme, s katerimi se je soočala in pri tem je imela uspeh. Upam, da bo nadaljevala z temi reformami z istim navdušenjem tudi v prihodnosti. Tukaj govorim o temeljnih človekovih pravicah, o reformi pravosodja, o eh, preglednosti recimo javne uprave, pa tudi pri upravljanju političnih strank. Drugim državam v regiji je dokazala, da je mogoče doseči velik napredek eh, in eh, takšen napredek je bil dosežen tudi v drugih državah, kot recimo v nekdanji Jugoslovanski republiki Makedoniji. Poudariti želim, da menim, da bo pristop Hrvaške predstavljal nov zagon za evropsko perspektivo zahodno-balkanskih držav. Torej, Hrvaška dobrodošla v Uniji. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Kovač, ki ga ni v dvorani, zato dajem besedo gospodu Hkmarku za dve minuti. Mikro, prosim. Hvala gospa predsednica zahvaljujem se poročevalcu pozdravljena hrvaška čestitke evropski uniji mikrofon se je žal izklopil neka sabotaža mora to biti Jutri bomo imeli priložnost, da glasujemo za pristope k Hrvaške Evropske uniji. In to bo izraz moči evropskih integracij in sodelovanja. Obžalujem, da gospoda Farage ni več tukaj, kaj ti imamo problem z hrvaškim članstvom. To je sporočilo, da je sodelovanje v Evropski uniji nekaj, kar je bolj vredno kot njegova politika. In to poudarja tudi, da v času krize lahko nadaljujemo z čudežem Evropske unije, to je širitev, ki gradi stabilne demokracije in odprte družbe. Pri Hrvaški bomo šli še korak dlje. S tem bo Evropa še boljša. Hrvaška je postala boljša družba in z pristopom Evropske unije bodo hrvaški državljani dobili vse priložnosti, kot jih imajo ostali evropski državljani. S tem bo tudi Evropa boljša. S tem bomo ustvarili boljše priložnosti za vse nas, Hrvate, Švede, Avstrice in vse ostale, ki sodelujejo v tem fantastičnem projektu. Tako da bomo jutri pokazali moč Evropske unije v časih gospodarske krize in to tudi kaže da smo lahko optimistični in eh, da lahko tudi drugim državam Zahodnega Balkana ponudimo sporočilo, če se boste eh, preobrazili, reformirali, lahko vsi delimo demokracijo in odprto družbo. Hvala lepa. Najlepša hvala. Naslednja je na vrsti gospa Gönc. Eh, hvala lepa, Jutri bom z veseljem glasovala za pristop Hrvaške Evropski uniji kot eh, predstavnica države, ki je soseda Hrvaške. Hrvaške bi čestitala na tej poti. Hrvaške je lahko zgled za druge države, ki so na poti pristopu Evropske unije. Sporočilo, ki ga dajemo, je, da je članstvo Evropske unije mogoče tudi za nje in da bo Evropska unija izpolnila svoje je obljube. Pod močarskim predsedstvom eh, nam je uspelo zaprijeti pogajanja, določena pogajanja, eh, določena poglavja v pogajanjih z Hrvaško, vedno smo bili naklonjeni pristopu Hrvaške, vendar pa mora Hrvaška še izpolniti nekaj nalog pred dokončnim pristopom. To pravim kot eh, predstavnica države, ki se je Evropske unije pridružila ne tako dolgo nazaj. Zelo pomembno je spodbujati dobre sosedske odnose, odpraviti nacionalistično razmišljanje. v času gospodarske krize bodo naše vrednote sprejete samo, če bodo naši politiki, naše vlade tudi spodbujali te vrednote v medsebojnem soglasju in javnost obveščale o pravicah in dolžnostih, ki so povezane z članstvom v Evropski uniji. Dobrodošla Hrvaška. Najlepša hvala, gospa uh, Gönc. Gospoda Kasparja ni v dvorani. Zdi se mi, saj da ga ni tukaj torej na vrsti gospod peterle eh, eh, spoštovani gospod predsednik drage kolegice in kolegi republiki hrvaški iskreno čestitam k zaključku pogajanj eh, k uspešnemu zaključku pogajanj in bližnjemu podpisu pristopne pogodbe hrvaška je dokaz da je mogoče z vztrajnim delom izkoristiti evropsko perspektivo za okrepitev še nedokončanega procesa združevanja evrope hrvaška bo tako že druga država ki je nastala na območju nekdanje jugoslavije in vstopila v evropsko zvezo. želim si da bi uspeh hrvaške stimuliral napredek pristopnih procesov tudi drugih držav jugovzhodne evrope ki jim je bila v solunu ponujena evropska perspektiva. ta proces je treba ne glede na sedanjo krizo nadaljevati v dobro miru razvoja in sodelovanja v regiji ki je v interesu celotne evrope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 Jaz resno podpiram vse predgovornike, se tudi sam menim, da je Hrvaška eh, med državami, ki je najbolje pripravljena za pristop Evropske unije. V zadnjih mesecih je dosegla velik, velik napredek, eh, tako da sem hvaležen eh, vsem, tudi partnerjem na Hrvaškem, za to, kar je bilo doseženo. Kaj pa me skrbi je, da imamo jasna pravila v Evropi, kakšne pogoje država mora izpolniti za to, da pristopi, kar obžalujem je, da spet eh, prihaja država, pri kateri niso stotstotno izpolnjeni vsi pogoji ne želim slabše obravnati Hrvaške v primerjavi z drugimi državami. Hrvaška je dlje kot eh, večina držav, ki so pristopile eh, prej, vendar pa si želim pri nadaljnih pristopih eh, doseči enakost v dobrem, ne pa enakost v slabem. Evropska unija dobro deluje, ker smo spostavili dobra pravila, ampak teh pravil se pogosto ne držimo, zato bi me veselilo, če bi pri naslednjih pristopih to vendarle storili. Hvala lepa, gospod Kaspari. Gospod in gospodje, zdaj prihajamo k postopku Catch DI. Imamo celo vrsto kolegic in kolegov, ki so se prijavili. Šesti dobi besedo. Prvi je gospod Mikolašek in prosim, da se držite na enominutnega časa, tako da bodo vsi lahko prišli na vrsto. Gospod Mikolašek. Mister Mikolašek. Gospod Mikolašek. No, lepo očitno ga ni v dvorani gospa rotova hvala lepa pogajanja eh, pristopna pogajanja s hrvaško prihajajo h koncu in zato sem vesela hrvaška je dober primer za druge države v regiji ki so se pridružile pogajanjem in Hkrati pa je to tudi jamstvo za stabilnost Zahodnega Balkana. Izredno sem vesela, kajti med Češko republiko in Hrvaško vladajo zelo dobri odnosi. Manj pa sem zadovoljna zaradi tega, ker lahko Češka republika zaplete pristopni postopek, zahvaljujoč našemu predsedniku in pa zahvaljujoč eh, socialnim demokratom. Žal, je prišlo do spora, ampak razlog ni vreden pristopa. Češka republika, Češki republiki ne pomaga protokol. Žal. Češki državljani si želijo, da bi Hrvaška pristopila k Evropski uniji in sicer kar se da hitro. Zahvaljujem pa se komisarju Füleju za njegova prizadevanja. Hvala. Hvala lepa. Gospod Kacin. Še en velik poraz euroskeptikov in zato čestitam Hrvaški pogajalskima ekipama na obeh straneh, saboru in državljanom Hrvaške, tudi komisiji, poseben komisarju in njegovi ekipi in polskemu predsedstvu. Vsi moramo biti ponosni na ta pomemben dosežek in uspeh Evropske unije. Hvala tudi Hanesu Svobodu za njegovo dolgoletno in pozitivno delo devet decembra bi morali štafetno palico širitve predati od hrvaške na črno goro in ji dati datum. hrvaška si zasluži sosedo ki se pogaja zasluži si tudi novo kandidatko in to si zasluži tudi celoten zahodni balkan. podprimo in spodbudimo črno goro in srbijo ker bo to dobro za regijo. zato pozivam evropsko komisijo in svet posebej pa še poljsko predsedstvo da v naslednjih dneh združimo moči in uspeh hrvaške okronamo še z uspehom črne gore in srbije. hvala lepa. hvala lepa pozdravljamo pristop eh, hrvaške k evropski uniji. mislim da bo pristop hrvaške predstavljal znaten prispevek k temu, kako bi lahko izvajali donovsko strategijo. Vemo, da sta Hrvaška in Nemčija pristojni za OS 6, tukaj pa gre za zaščito biotske raznovrstnosti. Pristojni sta tudi za osmo OS in sicer za konkurenčnost podjetij. Hrvaška kot država članica lahko prispeva tudi k nadaljnemu razvoju čezevropskih transportnih omrežij, kajti Hrvaška bo igrala zelo pomembno ulogo, ko bomo razširjali evropsko prometno infrastrukturo. In Najlepša. Na Balkanu. Najlepša hvala, gospod Obermajer. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Za nami so številne birokratske uvire in hvala Bogu je sedaj uh, pogajanje zaključeno. Kajti uh, na Hrvaškem se je veliko spremenilo. Pomislite samo na reformo pravosodja. Toda Hrvaška bo morala še naprej razmišljati, naprimer o izstopu iz um, jedrske energije. Uh, kajti eh, tam je naprimer eh, v Krškem je eh, jedrska elektrarna. Poleg tega se bo morala Hrvaška še naprej boriti proti korupciji in tako naprej. Komisija je od Hrvaške veliko zahtevala, mnogo več kot od drugih pristopnih kandidatk. Kajti Turško, Turčijo, naprimer, komisija obravnava zelo široko grudno in ogromno denarja se steka naprimer v Bospor. To, je, to sem moral tudi omeniti. Hvala lepa. Gospod Kukan za minuto. Za Hvala lepa. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Jutri bo potekalo glasovanje o pristopu Hrvaške k Evropski uniji in to je pomemben mejnik. Mislim, da bo to Evropsko unijo okrepilo. In mislim, da bo to uh, okrepilo tudi njene vrednote in pa vredostojnost. Pristopni postopki so pomenili, da se je Hrvaška spremenila in Hrvaška je danes demokratična država. O tem sem prepričan. Pristop bo okrepil stabilnost, varnost in svobodo v tej regiji. Hrvaška je predstavnica evropskih vrednot. In v tem trenutku je pomembno misliti tudi na druge države. In pa mislim, da moramo krepiti naša skupna prizadevanja, da bi jim pomagali na njihovi poti v Evropsko unijo. E, Hrvaška je zgodba o uspehu. In iz te zgodbe se moramo kaj naučiti. Upam, da bomo te izkušnje lahko uporabili tudi v prihodnje. Pozdravljam Hrvaško kot 28. članico Evropske unije. Hvala lepa, gospod Šogor, za eno minuto. Jelenleg talán történelme legnehezebb időszakát. Hvala lepa. Evropska unija verjetno doživlja svoje najtežje obdobje v zgodovini, kajti primanka zaupanja in pa um, gledanja, pogleda čez obzorje. Zato je pomembno, da svet in komisija ostajata zavezana k pristopu Hrvaške unije, če tudi smo sredi zelo težkih časov. Enotne Evrope ne moremo zaključiti, če ne bomo vključili tudi držav Zahodnega Balkana. Po drugi strani pa je pristop eh, teh držav neobhoden, hkrati pa se je treba nujno treba zauzeti tudi za manjšine na ravni Evropske unije. S tem vprašanjem se moramo soočiti. Integracija Zahodnega Balkana ne more biti uspešna, če eh, se ne bomo ukvarjali z vprašanjem manjšin. Upam in verjamem, da bo Hrvaška izpolnila svoje zaveze, ki jih je dala pred pristopom v zvezi z manjšinami. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj smo zaključili s postopkom. Pritegnite pozornost predsedojoča in besedo ima gospod komisar. Uh. Hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovane poslanke in poslanci. Hvala lepa za to razpravo. To je bila zelo pozitivna in navdušujoča razprava. In eh, na široko ste podprli pristop Hrvaške in iz tega črpam pogum in upam, da se bo to odražalo uh, jutri tudi pri glasovanju. Slišal sem tudi eh, vaše spobudne besede, da naj si Hrvaška še naprej prizadeva za uh, pristop. Naši izsledki kažejo, da. Hrvaška nadaljuje sa svojimi pripravami za pristop in da je Hrvaška dosegla zelo visoka raven priprave, zato da bi bila lahko dejansko pripravljena na članstvo. To bo ključnega pomena za vlado, ki se bo oblikovala po naslednjih volitvah. To sem pripomnil zato, da bi povdaril sledeče. Ne bo izjem za Hrvaško oziroma za njene obveznosti, v zvezi s katerimi smo se pogajali za Hrvaško. In Hrvaška bo morala izpolnjevati te obveznosti od trenutka pristopa. Naj povdarim, da bo ratifikacija pristopne pogodbe akt, ki temelji na pogodbi 49 pogodbe o Evropski uniji. Za vedike komisije naj še enkrat povdarim mojo zavezanost k temu, da bomo še naprej eh, tesno sodelovali z parlamentom in obveščali vas bomo o napredku Hrvaške v naslednjih mesecih vse do pristopa. Širitvena politika je odgovor na legitimna pričakovanja evropskih ljudstev in pa skupnega prizadevanja za združeno Evropo. Kaj se lahko naučimo iz primera Hrvaške? Trdo delo se obrestuje. Kajti to uh, podčrtuje tudi verodostojno širitveno politiko Evropske unije. Hvala. Much, eh, Hvala lepa, gospod komisar. In sedaj ne nazadnje dajem besedo še gospodu Dolgijeleviču v imenu sveta. Hvala lepa, gospod predsedojoči, gospod komisar, spoštovane poslanke in poslanci. Tudi sem pozdravljam hrvaško delegacijo, vidim glavnega pogajalca. Zelo toplo bi mu, bi mu rad osebno čestital za trdo delo in pa za osebna prizadavanja tekom let. Vse to je pripeljalo Hrvaško pred duri Evropske unije. V šali bi lahko dejal, da bo Hrvaška unesla še več slovanskih imen, ki se končujejo na ič in to, lepo, to zelo pozdravljam. V svojih sklepnih besedah pa bi se rad osredotočil na nekaj drugega. Želim povedati sledeče. Zelo dobro se spominjam, ko je, ko je um, leta 2003 Evropske parlamente glasoval o pristopu desetih držav članic in spominjam se razprav, ki so takrat tekle. To so bile razprave pred referendumi. Spominjam se te razprave tudi na Polskem. In spominjam se celega kupa neumnosti, eh, ki so jih eh, širili evroskeptiki. Govorili so o izgubi identitete, o nesmiselnem Babilonu, o koncu, govorili so o koncu krščanstva, o koncu kmetijske politike. Ampak pogledajte si vse te države, pogledajte si Češko republiko, Polsko, pogledajte si uh, Baljske države, pogledajte si, kako se te države cvetijo v Evropski uniji. Poglejte si, kako velikanski uspeh je bila širitev Evropske unije. Zlasti se pri tem nanašam na zadnjo širitev Evropske unije. Zato zelo upam, da bo razprava o Hrvaški temeljila na dejstvih in pa, da bo kampanja temeljila na resničnih vprašanjih, na resničnih dilemah. In upam, da ne bo prišlo do ponavljanja enakih razprav, ki ne vodijo nikamor in ki temeljijo samo na mitih. In to so razprave, ki so milje oddaljene od realnosti. Upam torej, da bo glasovanje jutri pozitivno. Zahvaljujem se poročevalcu gospodu Svobodi za vse njegove prizadevanja, ki jih je vložil v to poročilo. Zahvaljujem se mu tudi za vse delo v zvezi s Hrvaško tekom zadnjih let. Upam, da bomo v teh čas, v težkih časih sposobni sporočiti ta optimizem, to dinamiko, in to pozitivno sporočilo, ki izhaja iz pristopa Evropsk, uh, eh, Hrvaške k Evropski uniji. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod minister. Zahvaljujem se tudi gospodu Svobodi za to poročilo.